soočanje v institucijah. Če gre za štiri države članice, pa govorimo z enim glasom, bo to verjetno bolje, kot pa da bi bilo več raznolikosti in ne več enotnosti. Seveda, to je popolnoma pravilno. Če želimo igrati vlogo v današnjem globaliziranem svetu, moramo seveda govoriti z enim glasom. Še eno vprašanje. Silvi, če želiš eno minuto, imaš časa? Ne. Potem pa skupina GUE in gospod Mazi. Hvala lepa. E, bom spregovoril nemško, angliško bi tudi šlo, avstrijsko pa žal ne. Tako, dve vprašanje imam. Prvič, MRS 27 Eh, kako je bilo eh, med finančno krizo, kako je bilo. Eh, kako je bilo takrat z različnimi družbami? Kakšen je vaš pogled na to? Kakšna bi bila lahko vloga Efraga pri tej problematiki? Kako bi lahko ravnali v teh situacijah? In še nasplošno bi povprašal, kako gledate na splošni razvoj pri računovodskih standardih. Govorili ste o močnejši tržni orientiranosti in procikličnosti. Zdaj imamo prve številke, ki jih lahko uporabimo za kredite. E, zato me zanima, kako gledate na takšen razvoj z računovodskega vidika v zadnjih letih. Tu bi vas pa vprašal tudi e, člani EFRAG-a in z vzpostavitvijo strokovne skupine, ki se osredotoča predvsem na finance, ali mislite, da bi lahko prišlo do morebitnih eh, navskrižij interesov in kako se mislite odzvati na to? Äh, von Akteuren aus der Zivilgesellschaft. Um, zuerst Ihre erste Frage. Najprej prvo vprašanje. Najprej namenske družbe. Že takrat se mi je zdelo napačno, Eh, da so se določeni ukrepi izvajali pri bilancah. Šlo je za hudo kršitev eh, načela pravičnosti in poštenosti. Eh, če želite upoštevati različne deležnike, je treba to navesti drugače to lahko povzroči tveganja. Ampak to je tako ali tako odpravljeno. Tako da se mi to zdaj ne zdi več velika težava za prihodnost, je pa to dejansko bila težava v preteklosti. V, veliki, v, v številnih državah, tudi v Nemčiji, smo se soočali s tem in tu niso odpovedali samo standardi, temveč tudi nadzor. Nadzor bi tu moral poseči vmes in recimo v, Nemč v Nemčiji reči, aha, tu bomo naredili opombo, ampak eh, takrat so mm, se opazilo, da je neka družba na Irskem tako ravnala in potem so rekli, no se bodo že na Irskem uh, ukvarjali s tem. Kako pa je s tehnično skupino, s skupino tehničnih strokovnjakov, kot že ime pove, bo ta skupina zajemala tehnične strokovnjake. Eh, sam se še nisem srečal z nobenim izmed teh članov, se mi pa ne zdi škodljivo ali napačno, da bi bili tu eh, najrazličnejši ekonomski in gospodarski strokovnjaki. Gre za to, da bi združili na enem mestu čim, čim, čim več tehničnega znanja. Kar pa ste rekli o civilni družbi, se mi zdi, da bi tu imeli vlogo pri postavljanju ciljev. Kaj želimo doseči standardi? Lahko bi nam pomagali, da bi opredelili evropsko javno dobro in da se tudi to odrazi v standardih. Ne bi se mi pa zdelo smiselno, kdorkoli že bo član tehnične strokovne skupine, kjer bodo res samo strokovnjaki in sam se ne štejem mednje, eh, da bi zdaj vključili tudi člane civilne družbe, razen če niso tudi oni strokovnjaki. Seveda bi lahko imeli tudi strokovnjake iz civilne družbe. Vendar pa bi potem tak strokovnjak zamenjal drugega strokovnjaka iz določene države članice. Najlepša hvala. Rekli ste, da je, da je bila ta težava glede uh, MRS 27 premagana. Po mojem mnenju Eh, ni smiselno, da se teh namembnih družb ne omeni, ko gre za bilance. Hvala lepa zdaj za zelene sven Gigold. Um. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, vesel sem, da so to imenovali. Wolf, ta, no, to imenovanje je pravzaprav znak našega skupnega uspeha. V zadnjih letih smo se s to točko vedno znova ukvarjali na dnevnem redu, pravzaprav eh, tudi v okviru proračuna, ko je šlo za EFRAK in komisija je očitno zdaj eh, iz svoje kandidature mm, te je zdaj še imenovala, kar se mi zdi velik uspeh. Trenutno opažamo, da se v Nemčiji soočamo z določenimi težavami v Nemčiji. Se mi pa zdi, da je treba sama vprašanja postaviti glede standardov in demokratične odgovornosti. EFRAK in IASB so, sta zdaj tako primera, kako je z demokracijo v globalnih institucijah. Zato me zdaj že zanima, kako bi ti vplival na to, da se po eni strani EFRAK uh, sestavi pluralno kot organizacija, pri tehnični skupini pa se mi zdi, da ni nujno, da vsi strokovnjaki pridejo z določenega gospodarskega sektorja. Uh, Računovodstvo namreč ni nekaj, kar bi bilo lastnina podjetij, gre za računovodske standarde, eh, kar je lastnina celotne družbe. In eh, zdaj je treba zastaviti cilje tako, da bodo te standarde lahko uporabljali vsi. Zanima me torej, ali boste v EFRAGu in strokovni skupini to pluralnost ocenjevali. In potem še zastopanost na mednarodni ravni. Razumem sicer, da. Kitajska svojega zastopnika v IASB de facto ne določi demokratično. Ne razumem pa, zakaj ne bi mogla Evropa svojih predstavnikov določiti demokratično. Zato tu potrebujemo spremembe, ki bodo šle v isto smer. Več pluralnosti in več demokratične odgovornosti. In tu bi si že želel glas v to smer tudi v EFRAGU. In sprašujem se tudi, ali se bo Efrak v prihodnje bolj prizadeval držati svojega mandata, torej da se ne bo vmešaval v druga področja. Temveč, da, bo tako kot, da, da se ne bo zgodilo tako kot pri priporočilih za posamezne države članice, da je Efrak eh, komentiral o vprašanjih, ki niso sodila v njegovo pristojnost. V vsakem primeru pa veliko sreče in uspeha. Hvala lepa. Hvala še posebej za lepe želje. Že prej sem povedal, da v Efragu do sedaj še nisem delal. Če bom postal eh, predsednik, potem nameravam kar nekaj no, eh, novih stvari. Ne vem še, kdo bo član tehnične strokovne skupine, to moram preučiti in ko bom to vedel, eh, se bom osredotočil na dvoje. Najprej izvirni postopek, kako se člana imenuje in določi, je to smiselno, transparentno, verodostojno in ali je to rezultat, eh, ki je ustrezen za takšno evropsko skupino. Drugi, zastopanost v IASV. Seveda, vsaka država ima pravico do predstavnika v odboru v Londonu, vendar pa bomo morali žal še nekaj let počak, počakati, eh, da bo Kitajska svojega predstavnika izvolila na demokratičen način, se bojim. Vendar pa Evropska unija ne pošilja predstavnikov v IASB e kot unija, temveč to pošiljajo države članice. Morda je treba paziti na to, da bo to potekalo bolj demokratično kot do sedaj. O tem gotovo lahko razmislim. Kar pa se tiče mandata Efraga, do sedaj mi ni bilo znano, da bi Efrag kdaj presegal svoj mandat. Želel bi si, da bi v prihodnje imeli ustrezno izmenjavo mnen med Efragom in parlamentom, tega bi si želel mora pa biti to seveda, seveda izpeljano pravilno. In razpravo je treba omejiti. S tem jo bomo tudi obogatili. Gospod Anemans, še za konec. Neklinc, eh, um, Omer, eh, respekt for you, ben doktor in ekonomiji, McKenzie, imam. Hvala lepa sem doktor ekonomije in imam veliko spoštovanja do vas. Mislim, da se pravi človek za pravo mesto. Stari ste že 73 let in to kaže, da kljub temu, da se, da se število prebivalstva veča, je to dober pokazatelj, da bi bilo morda smiselno delati dlje. še vedno se sprašujem, kako je z dejanskim pomenom, pomembnostjo tega organa, kako razložiti evropskim državljanom, da EFRAK zares potrebujemo. Imamo IASB, imamo IASC, svetovalni odbor, IFRAK, odbor za tolmačenje. Govorili ste o poročilu Majstat. In če si ogledamo to poročilo, vidimo, da prenaša sporočila IASB. Ta merila so se vedno izpolnjevala in standarde IASB je vedno prevzela tudi Evropska unija. In o to tudi moje vprašanje. Imamo generalno skupščino, nadzorni organ, skupino tehničnih strokovnjakov, vse te delovne skupine, da se doseže dogovor z IASB. Kakšna je torej naloga v povezavi z IASB vašega organa? Prosil bi vas, da na kratko razložite, povzamete, kako naj razložim državljanom, da je vaš organ potreben. Zakaj torej potrebujemo takšno institucijo, kot jo zastopate vi? Well, I, I think, uh, uh, far... No, kar se mene tiče, je jasno, da Efraga ne moremo kar odpraviti. Potem je namreč sprejeli nekaj, kar številni imenujejo diktat IASB. Nekateri namreč govorijo, da karkoli ASB pripravi, kakršenkoli standard, ga mi sprememo brez kakršnega koli premisleka, brez kakršne koli prilagoditve specifični evropski situaciji. In v tem primeru bi bili izključno odvisni od odbora, ki je bil v preteklosti deležen številnih kritik. V tem trenutku zato sam ne vidim nikakršne možnosti, da EFRA ga ne bi bilo. Efrak je evropski pristop, tako rekoč, s katerim poskušamo neposredno vplivati na pripravo konkretnih standardov, ki jih oblikuje IASB. Če tega instrumenta ne bi imeli, bi preprosto lahko rekli samo, da standard sprejmemo ali pa ga ne. To pa po mojem mnenju ni smiselen predlog. Prav imate v preteklosti je bila večina standardov, ki jih je eh, predlagal SD, EFRAK tudi sprejel. Zdi pa se mi, da opažam vse več pripravljenosti, da tudi bolj odprto branimo evropsko stališče. Zato bomo, po mojem, v prihodnosti videli več stališč v zvezi s predlogi IASB in tem, kako naj se to izvaja v Evropi. In to bo tudi učinek dela EFRAGA. V tem trenutku preprosto ne vidim možnosti, da bi EFRAG odpravili. Poročilo Majščat tega ni priporočalo, v njem ni pisalo, imamo že tako ali tako IASB, eh, zakaj potem sploh potrebujemo vse druge eh, institucije. Tega v majštatu ni bilo. Hvala, gospod Klinc, hvala vsem kolegicam in kolegom za vprašanja, hvala tebi za odgovore. In preden začnemo z nadaljevanjem sestanka, ki ni odprt javnosti, ne pozdravim še kolega, ki se skriva tam le zadaj. Uh, eh, dragi Ole Šmit, pozdravljen pri nas iz tvoje skupine. Ole, pozdravljen. Ok. Od tam darf ich bitten, dass alle. Tako, tisti, ki ne smete biti pri sestanku z zaprtimi vrati in kamera, vas prosim, da zdaj zapustite dvorano. Ostanete samo poslanci odbora, sekretarjat